Äh, Lep pozdrav, dame in gospodje, prosim, če se posedete. 13.9.2012 smo prekinili zasedanje, ki ga danes ponovno otvarjamo. Zapisnik in eh, sprejeta besedila z dne 13.9. so na voljo, kakšna pripomba na dnevni red oziroma na zapisnik.